z dnevnim redom. Na dnevnem redu je sedaj izjava Svetem komisije o večletnem programu 2010 do 2014 glede območja svobode, varnosti in pravice. Besedo v imenu sveta uh, dajem gospe Ask, ministrici Ask. Spoštovani predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci na seji Evropskega sveta 10. in 11. decembra bomo sprejeli nov večletni program skupnosti glede območja svobode, varnosti in pravice. To je program, ki bo nadaljevanje haškega programa, ki je sedaj v veljavi. Novi program je zasnovan na dvoletnih pripravah, ki so sedaj skoraj da že v celoti za nami. Ta nov program je zasnovan na sporočilu komisije, vsebuje pa tudi mnoga stališča nacionalnih parlamentov, civilne družbe in različnih eh, organov in agencij Evropske unije. Ta program je seveda tudi rezultat intenzivnih stikov in posvetovanj ter pogajanj z državami članicami EU, pa seveda tudi z Evropskim parlamentom. Stališče Evropskega parlamenta, kar zadeva prihodnje sodelovanje, je seveda zelo pomembno, zlasti glede na večjo vlogo Evropskega parlamenta na podlagi Lizbonske pogodbe. Na podlagi prejšnjih programov, programa iz e Tampereja in Haškega programa, smo dosegli že marsikatere rezultate na področju ob, oziroma v območju svobode, varnosti in pravice. Vendar danes se pred Evropo nahajajo novi izzivi, ki jih moramo uh, upoštevati in se z njimi spopasti na ravni EU. Lizbonska pogodba nam daje ustrezno podlago za to. Nov večletni program, torej štokholmski program, bo zasnovan na vseh priložnostih, ki jih odpira nova Lizbonska pogodba. Štokholmski program naj bi eh, zasledoval cilj varnejše, bolj enotnejše Evrope, v kateri bomo skupaj lahko dosegali cilje. Pri tem moramo upoštevati bolj, kakor v preteklosti, eh, so eh, delovanje državljanov in njihovo večjo varnost. Mi delujemo v imenu državljank in državljanov in prihodnja varnost in pravica ter svoboda v Evropski uniji mora biti naš glavni cilj zato pa če se bomo lotili v okviru tega programa obstoječih problemov in težav in predlagali ustrezne rešitve, ki bodo vplivali na vsakodnevno življenje naših državljank in državljanov. Tukaj je treba zagotoviti tudi večje ravnotežje med ukrepi za varnejšo Evropo in ukrepi z namenjenimi varovanju in zaščiti pravic posameznikov. Z stališča državljanov je seveda boje proti kriminaliteti pomemben. Državljani od nas potrebujejo tes, tesnejše sodelovanje, ko gre za čezmejne ukrepe v boju proti kriminaliteti kaznjivim dejanjem. Istočasno pa seveda hočejo zagotoviti vsem v Evropi svobodo in pravice. Treba je torej ustvariti ukrepe, ki bodo povečali varnost v Evropi in istočasno te ukrepe povezati z ukrepi, ki bodo namenjeni večji, eh, večji svobodi ko gre za čezmenjo ukrepanje in boj proti kriminalu, tukaj eh, se soočamo z mnogimi izzivi. Gre za eh, pre, preprodajanje drog, za trgovanje z ljudmi, terorizem in tako naprej. Osočamo pa se tudi z novimi izzivi, naprimer internetna, z internetom povezana kazniva dejanja mednarodni okviri so tukaj tisti, ki nam zagotavljajo večjo učinkovitost, namesto da se borimo proti tem zlom v okviru državnih veja, meja. Dosti smo dosegli, veliko pa še moramo narediti, da bomo imeli bolj učinkovit evropski kazenski in eh, pravosodni sistem za reševanje skupnih problemov večje sodelovanje med policijami, boljša izmenjava podatkov in izkušenj in bolj napredne delovne metode. To so temelji za uspešno spobadanje z opisanimi problemi. Boj proti kriminaliteti mora seveda biti zasnovan tudi na ustrezni izmenjavi podatkov. Eh, v ta namen potrebujemo standardizirane, prilagojene, in eh, podatke in bolj učinkovito izmenjavo le teh. Na ta način moramo zagotoviti, da bomo seveda spoštovali vse zahteve pri izmenjavi podatkov, ko gre za varovanje osebnih podatkov in ko gre za spoštovanje pravic posameznikov. Drugače povedano, namenskost zbiranja in eh, skladiščenja podatkov mora biti zelo pomembno načelo. Osebno integriteto posameznikov moramo postaviti pred vse te ukrepe. Eno in drugo področje moramo na nek način povezati med seboj. Uravnoteženost ukrepov, torej učinkovitost boja proti kriminalu in eh, istočasno spoštovanje eh, pravic posameznikov moramo ustrezno razviti. Države članice morajo tudi eh, ustrezno izvrševati sodne odločbe vseh eh, pravosodnih sistemov. Tudi tukaj eh, potrebujemo ukrepe za večje medsebojno zaupanje, ne samo med ustreznimi pristojnimi organi, temveč tudi med državljani, ki jih takšno eh, odločanje lahko zadeva. Izmenjava kazenskih podatkov, pravosodnih podatkov in tako naprej je potrebna imamo že celo vrsto razvitih eh, omrežij, vendar potrebujemo še bolj učinkovite mehanizme evalvacije. Pri tem moramo zagotoviti spoštovanje določenih minimalnih pravic za vsakogar, ne glede na to, kje v Evropski uniji se nahaja. Ukrepi zahtevajo tudi Eh, komuniciranje z državljani v eh, pravosodnem sistemu, v jeziku, ki ga razumejo, zlasti, ko gre za kazanski postopek, ki se prenaša iz ene države v drugo. Procesne pravice osumljenih in eh, žrtov je tukaj treba enakopravno spoštovati. To vse bo del stokholmskega programa, vsaj upam, da bo. Štokholmski program bi moral istočasno tudi dati ustrezno perspektivo žrtvam. Ljudem, ki so izpostavljeni kaznevim dejanjem, ki so žrtve, morajo v eni ali drugi državi dobiti ustrezne informacije in podatke v jeziku, ki ga razumejo, pa tudi ustrezno pravno pomoč. Poleg tega potrebujemo sistem, ki jim bo zagotavljal ustrezne očkodnine v primeru uh, izpostavljenosti kaznevim dejanjem. Gre za celo vrsto ciljev in dejavnosti, ki seveda vsakodnevno zadevajo naše državljane. Drža morda se vam zdi, da so nekatere uredbe, ki jih na tem področju pripravljamo, bolj tehnične narave, vendar zadevajo uh, vsakega posameznika. Tudi uh, odprava eksekvature je eden od ciljev, ki smo si ga zastavili. Gre pač za ustrezna pravila, procesna in ostala, ki jih moramo oblikovati tako, da bodo procesi potekali učinkovito in čim bolj uspešno. Sveda odpravljanje eksekvature moramo povezati tudi z ustreznimi pravnimi jamstvi, ko gre za žrtve v kazenskih postopkih. To so nekatere stvari, ki eh, smo jih eh, vključili v ta program na predlog eh, švedskega predsedstva, pa tudi na željo cele vrste držav članic. Eh, preden bom odgovarjala na vaše vprašanja, bi želela dati besedo gospodu Bilstrojemu, ministru, ki je odgovoren za vprašanje politike azila in migrantov oziroma priseljencev v okviru štokholmskega programa. Hvala. Eh, Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za odlično sodelovanje, ko gre za uh, agencijo oziroma urad za podporo v Evropski uniji, ko gre za uh, vprašanja azila. Celo vrsto pripravljalnih del smo že upravili, tik pred tem smo, da ta urad tudi ustanovimo in tudi Evropski parlament je tukaj naredil uh, oziroma dal ogromen prispevek. To je dobra podlaga za uh, nadaljne sodelovanje med. Uh, švedskim predsedstvom in Evropskim parlamentom. Ko gre za ta urad, mislim, da je to dober zgled za ustrezen postopek odločanja. Danes se pogovarjamo o prihodnjem petletnem programu območja svobode, varnosti in pravice. Najprej naj povdarim, da na, te, na področju migracij in azila smo marsikaj že dosegli v Evropski uniji. Skupno zakonodajo smo ustvarili, ki je podlaga za skupno uh, politiko na področju uh, sprejemanja priseljencev in uh, azila. Ta nov program nadaljuje, kot je bilo že omenjeno, uh, tisto, kar smo že zastavili si v programih iz Tampereja oziroma v Haškem programu, vendar nov zagon bi želeli s tem štokolmskim programom dati dem, uh, eh, dvem področjem, s katerima se ukvarja. Čas je, da ustvarimo nova izhodišča na tem področju. Izhodišče mora biti ustrezno upravljanje in obvladovanje migracij, kar bo dobro za vse eh, subjekte, za države članice, za Evropsko unijo, pa tudi za države izvora in za posamezne priseljence. Če hočemo doseči cilj, ki smo si ga že zastavili, da bi bil, bila Evropska unija bolj konkurenčna in bolj gospodarsko propulzivna, potem moramo uh, dopustiti priliv novih delavcev iz uh, tretjih držav. Tudi mednarodno razsežnost priseljevanja moramo upoštevati in se odločiti, da bomo sodelovali z ostalimi subjekti, ko gre za obvladovanje migracijskih tokov. Povezavo med migracijami na eni strani in gospodarskim razvojem moramo bolje podpreti z ustreznimi ukrepi. Na ta način bomo šele lahko res eh, dosegli pozitivne učinke priseljevanja. V okviru priprav za štokholmski program smo ugotovili, da morajo države članice bolj enotno in skupno boriti se proti nezakonitemu eh, priseljevanju in ustrezna skupna politi azilna politika je tudi pomembna. Agencija Frontex tudi mora opraviti eh, zelo pomembno vlogo na tem področju. Države članice morajo zato okrepiti dejavnosti agencije Frontex. Sodelovanje z tranzitnimi državami in državami izvora je tudi treba okrepiti. Eh, Cela vrsta ukrepov je potrebnih za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Varnostni ukrepi so potrebni, vendar ti seveda ne smejo eh, preprečevati legalnega priseljevanja v Evropsko unijo in ne smejo predstavljati novih ovir za azilante. To, kar moramo doseči, je tudi eh, varovanje ustreznih najbolj občutljivih skupin, naprimer mladoletnikov, otrok. V tem primeru potrebujemo večjo solidarnost med državami članicami in eh, Štokholmski program seveda ne ponuja nekih enostavnih rešitev, iskati pa moramo globalne rešitve, rešitve, ki bodo v interesu vseh. Kot eh, sem rekel, sodelovanje s tretjimi državami je tukaj pomembno. Razviti je treba tudi notranje eh, solidarnostne mehanizme v Evropski uniji, tako da bomo pomagali tistim državam članicam, ki so najbolj izpostavljene eh, migracijskim tokovom. V ta namen potrebujemo nove zmogljivosti. Okrepiti moramo Frontex. Frontex mora dobiti tudi večjo vlogo pri vračanju nezakonitih priseljencev. Naš cilj mora biti tesnejše sodelovanje med državami članicami EU, pa tudi eh, boljše sodelovanje z tretjimi državami, zlasti tistimi, v katere vlačamo nezakonite priseljence. Potrebujemo torej trajnostne, srednjeročne in dolgoročne uh, ukrepe. Štokholmski program nadaljuje na ciljih, ki smo si jih zastavili v preteklosti, namreč skupni eh, sistem za azil, ki naj bi ga zgradili do leta 2012 v Evropski uniji. Eh, tako da bo do tisti, ki eh, prosijo za azil v Evropski uniji, enakopravno obravnavani, enako obravnavani, ne glede na to, v kateri državi članici so zaprosili za azil. Tukaj potrebujemo tudi v praksi tešnese sodelovanje in urad za azil bo tukaj igral pomembno vlogo. Še eno področje je tako imena zunanja razsežnost, ko gre za azilno politiko, ko gre za zagotavljanje ustreznega dotoka, če smemo tako reči, priseljencev v Evropsko unijo nova politika priseljevanja je tukaj potrebna za Evropsko unijo in nekatere države članice bi želele, da tudi to vključimo v štokholmski program. Za leto 2012 smo si zastavili cilj, da izdela, razdelamo skupni a, eh, sistem na področju azila, celo vrsto zakonodajnih predlogov imamo že v pripravi, vendar te predloge moramo tako oblikovati, da bomo zagotovili večje sodelovanje znotraj Evropske unije na teh treh področjih in sodelovanje med Evropsko unijo in tretjimi državami. Vloga Evropske unije kot globalnega subjekta je, treba, je nekaj, kar je treba okrepiti osredotočiti se moramo na sodelovanje in partnerstvo s tretjimi državami. Tudi uh, področje PNZ je treba vključiti v te, uh, ta, te napore. Uh, v pripravi štokholmskega programa smo prišli skoraj da že do konca. Uh, Pogajanja so bila zelo intenzivna in upamo, da bomo čez nekaj tednov sprejeli ta program. Še nekaj besed ob koncu v zvezi z Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba prinaša celo vrsto sprememb na področju svobode, varnosti in pravice. Zaradi tega, ker se je sprejel, spremenila pravna podlaga na marsikaterem področju. Tako imenovani regulativni zakonodajni postopek, ki se sedaj odpira, bo zagotovil večjo vlogo Evropskemu parlamentu v zakonodajnem postopku in sicer na celi vrsti eh, področji. Z ministrico Ask eh, se veseliva tesnejšega sodelovanja Evropsk, z Evropskim parlamentom, upamo pa tudi, da se bodo nacionalni parlamenti vključili v naš krepitev in uh, demokratičnega nadzora v Evropski uniji. Hvala za vašo pozornost in z veseljem bom prisluhnil vašim pripombam in odgovoril na vaše vprašanje. Lepša hvala. Muchas gracias, señor Bilström. Hvala lepa, gospod Bilström. Sedaj pa v imenu komisije dajem besedo komisarju Baroju. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo izvrstno poročilo Beatrice Aski in Tobiasa Bilstroma, zato se bom sam držal samo najbolj bistvenih elementov. Najprej najlepša hvala predsedstvu da je v štokolmskem programu spoštovala tudi sporočilo komisije in hvala lepa, da ste državljane postavili v samo središče. Besedilo naj bi sprejeli na naslednjem svetu za pravosodje in notranje zadeve, potem bi ta program poslali tudi na Evropski svet decembra, kjer naj bi vse skupaj potrdili. In upam, da bo ta nov program odražal tudi novo institucionalno ravnotežje. Sedaj boste vi so zakonodajalec na skoraj da vseh področjih v okviru PNZ-ja. Parlamentarizacija Evropske unije pa pomeni, da se bodo povečale pristojnosti Evropskega parlamenta v procesu sprejemanja odločitev, istočasno pa bodo tudi nacionalni parlamenti dobili večjo možnost nadzora nad nacionalnimi vladami. Toliko torej o tem obširnem območju svobode, varnosti in pravice. Mislim, da bodo parlamenti lahko odigrali pomembno vlogo. Mislim, da ste tudi v osnutku resolucije dali precejšen povdarek spoštovanju temeljnih pravic prav je, da ustrajate na tem in prav je, da ustrajate tudi na prostem pretoku oseb, na prostem gibanju oseb. To je velika pridobitev in je nikakor ne smemo ogrožati. Glede samih temeljnih pravic pa naj povem, da v Lizbonski pogodbi omenjamo temeljno listino o človekovih pravicah, ki je postala zavezujoča. Istočasno pa bo z izmonsko pogodbo Evropska unija lahko pristopila k konvenciji o človekovih pravicah. V svoji resoluciji zahtevate, da se uvede skupen režim za spoštovanje osebnih podatkov, pri čemer je treba upoštevati tehnološki napredek. Komisija bo leta 2010 na to temo pripravila tudi sporočilo. Mislim, da je treba v okvir skupnega sistema varovanja podatkov vključiti vsa področja. Skupaj s švedskim predsedstvom smo bili zelo veseli zaradi 20. obletnice mednarodne listine otrok, pravico otrok, kajti ta listina je zelo pomembna. Zato bomo tudi pripravili akcijski načrt v začetku leta 2010, ki se bo nanašal na pravice mladoletnih oseb brez spremstva. Komisija in parlament sta pokazala enako voljo, ko gre za boj proti vsem oblikam diskriminacije. Prav tako smo vsi zavezani k spodbujanju enakopravnosti med ženskami in moškimi. Vesel sem, da parlament in komisija zauzemata enako stališče, ko gre za delitev odgovornosti. Volilna pravica, konzularna zaščita in druge so nam vse zelo pomembne in jih bomo lahko začeli izvajati tudi v praksi. Lizbonska pogodba omogoča državljanom, da sami podajo pobudo. V zvezi s tem je komisija pripravila tudi zeleno knjigo, ki jo bomo predstavili leta 2010, ko bodo opravljena vsa posvetovanja. Kot je zelo dobro povedala že gospa ministrica Beatrice Ask, tisto, kar sedaj potrebujemo, je, da širitev skupne evropske pravosodne kulture med vse evropske sodnike. To bomo dosegli s pomočjo usposabljanja. V štokolomskem programu smo se zavezali k temu, da bo vsaj polovica sodnikov in toživcev v Evropi morala sodelovati v evropskem usposabljanju oziroma opraviti izmenjavo v eni drugi državi. Tudi vi se strinjate s tem, da je treba olajšati dostop do pravice, do pravosodja. Prav tako je treba zagotoviti dobro gospodarsko delovanje. Prav tako ustrajate na tem, da je treba zaščititi žrtve. Žrtve nasilja za štirimi stenami, žrtve terorizma ali drugih oblik nasilja. Komisija bo predstavila tudi določene predloge na te teme vse v okviru možnosti, ki jih omogoča Lizbonska pogodba. Potem pa je tu še področje varnosti. Rekli ste, da nimamo ustrezne strategije za zagotavljanje varnosti in zavarovanje zunanjih meja. Kot je dobro povedala gospa Beatrice Ask, štokholmski program vsebuje ustrezno strategijo za notranjo varnost. Ta strategija je seveda skladna s temeljnimi pravicami. Ta strategija tudi dopolnjuje strategijo za zunanjo varnost. Globalna strategija za notranjo varnost temelji na sodelovanju na področju kazanskega pravosodja in sodelovanja med policisti in nam omogoča, da bomo zagotovili varnost v celotni Evropski uniji. Kot je zelo dobro pojasnil že Tobias Bilštrom. Politika priseljevanja v Evropski uniji mora biti zasnovana dolgoročno. Upoštevati je treba tudi to, kaj vse lahko migranti prinesejo, doprinesejo k evropskemu gospodarstvu in na področju sociale. Zagotoviti je treba enake pravice za migrante. Prav tako je treba zagotoviti, da se migrantom spoštujejo človekove pravice in da se jim zagotovijo enake možnosti da se spoštuje dostojnost in dostojanstvo teh ljudi. Zato smo se tudi odločili, da bomo področje priseljevanja povezali s področjem razvoja. Ko gre za azil, naj povem, da se strinjam z vami, da mora države članice pokazati solidarnost. Evropska unija mora postati skupno območje solidarnosti in varnosti in zaščite. Pri čemer je treba spoštovati temeljne svoboščine in visoke standarde, ko gre za zagotavljanje varnosti. Kot je rekel Tobias Bilštrom, v Evropi morajo na tem področju veljati enaka pravila. Države članice morajo izkazati solidarnost druga do druge, še zlasti do tiste, ki so najbolj prizadete zaradi migracijskih tokov. Območje svobode, varnosti in pravice od nas zahteva tudi uveljavitev močne, usklajene, odločne zunanje dimenzije, ki je usklajena z notranjo dimenzijo. V svoji resoluciji večkrat omenjate tudi pomen spremljanja, pomen ocenjevanja in uresničevanja. Tudi glede tega se strinjamo z vami treba je zmanjšati razkorak med standardi, ki so bili sprejeti na evropski ravni in izvajanjem teh standardov na nacionalni ravni. Prav tako bomo morali razmisliti o tem, kakšen vpliv imajo zakonodajni predlogi na življenje državljanov. V celoti bo treba izkoristiti tudi možnost pregleda že obstoječih instrumentov. Če zaključim, Evropska komisija se aktivno vključuje v pogajanje o štokholmskem programu. Povedal sem že, da sem zelo zadovoljen s sodelovanjem s švedskim predsedstvom. Mislim, da smo švedskim predsedstvom opravili zelo resno, dobro delo. Za nas vse je zelo pomembno tudi mnenje Evropskega parlamenta, zlasti v teh zadnjih trenutkih, ki nas ločijo od sprejema štokholmskega programa na Evropskem svetu. Zato se vam še enkrat iz srca zahvaljujem in vas bom seveda prisluhnil. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej gospod Weber v imenu skupine EPP 2 minuti. Spoštovani gospod predsedoči, gospod podpredsednik, gospod in gospa ministrica. Že dolgo sem v Evropskem parlamentu in delam na področju notranjih pravic. In zato je danes vesel dan, ker govorimo o naslednjem petletnem programu, kjer bomo so zakonodajalci kot parlament in se lahko posvetujemo o tem. In to je dosje, ki je zelo pomemben in kjer državljani pričakujejo več Evrope. In to ni na vseh področjih tako, tukaj pa je. Tega si želijo od nas. In zato bi rad opisal na kratko spremembe zaradi nove podlage in novih tem. Najprej sodelovanje s svetom. Vedno imamo predstavnike sveta, ko so predstavniki sveta pravijo, da je Evropski parlament zelo pomemben, da si želijo sodelovati, ko pa niso več na položaju, potem tega odnosa ni več. In mi kot poslanci moramo zahtevati od sveta, da ne bo tako kot pri SWIFT ustvarjanje dejstev, čeprav nismo bili vključeni v posvetovanje. To se ne sme več dogajati v prihodnosti in to je bil slab primer tega, da bi se na inštitucije vzajemno jemale resno. Biti moramo tisti, ki dajemo zamisli, ideje, ki imamo zakonodajne predloge. Če želimo okrepiti Frontex, ne smemo samo pozivati, podajati predloge. Moramo imeti predloge prave na mizi. In to sedaj imamo priložnost. In potem moramo biti resni partneri. Ne samo govoriti o željah, kar se tiče boja proti nezakonitemu priseljevanju, prevzemati stališč nevladnih organizacij, biti moramo resni partner. In prav tako moramo vzeti resno, imati resno načelo subsidijarnosti. Če pa imamo odgovornost, moramo seveda premisliti, ki bi lahko to rešili bolje na nacionalni ali regionalni ravni. To so teme, ki so pomembne za naslednja leta. EPP bi si pri stokholmskem programu želel še bolj ambiciozen program, vendar pa vseeno danes se lahko veselimo, da smo v tej novi fazi in sedaj lahko samo rečem, lotimo se dela. Hvala lepa, gospod Weber. Sedaj pa v imenu skupine socialistov. Gospa Flašikova Penova, eno minuto. Pekne. Kolegine... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da smo storili velik korak naprej, ko smo sprejeli Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba bo okrepila Evropsko unijo ne samo na znotraj, temveč tudi na vzven, na mednarodni ravni. Vzpostavili bomo tudi tesnejše sodelovanje v prejšnjem tretjem stebru. Evropska unija bo zato bolj učinkovita in demokratična. Naš glavni izziv, naša prednostna naloga pa je, da se ohranijo odgovornosti in zaščitijo var pravice in integriteta v Evropski uniji. Pri tem je treba zagotoviti tudi varnost. To pa lahko storimo le tako, če bomo okrepili že obstoječe pravne instrumente, še zlasti, ko želimo braniti temeljne pravice državljanov. V štokholmskem programu so te pravice še posebej izpostavljene, tudi ko gre za področje pravosodja in notranjih, notranjih zadev. Mislim, da je treba storiti več za to, da bodo državljani deležni učinkovitega pravosodnega sistema, okrepiti je treba policijsko sodelovanje, pregon in varnost v celotni Evropski uniji. Prav tako je treba olajšati dostop do pravosodja. Hvala lepa vsem poročevalcem, hvala lepa za besedo. Senjora Frašikova. Hvala lepa, gospa Frašikova. Sedaj pa v imenu skupine Alde za dve minuti, gospa Henis Prašvart. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde bom sedaj predstavila najpomembnejše elemente iz resolucije na 27 stranih, ampak še predtem bom povedala naslednje. Na letu iz Johannesburga na British Airways se je Belka znašla na sedežu ob črncu. Zato se je pritožila nad svojim sedežem. Pa so ji rekli, člani posadke, kaj pa je narobe. In gospa je rekla, ne morem sedeti zraven tega ostudnega človeka, najdite mi drug sedež. Čez nekaj minut se je Stevart oziroma Stevardesa vrnila in rekel, gospa, nažalost je ekonomski razred poln, pogovoril sem se tudi z višjimi predstavniki in zaseden je tudi poslovni razred. Imamo pa eno mesto prosto v prvem razredu. In še preden je gospa lahko odgovorila, je Stevardesa rekla, da je res eh, nenavadno potnika povišati. Ampak Očitno so bili tudi njeni odgovorni oziroma nadrejeni šokirani na tem, da mora Belka sedeti na zraven tako nemogočega človeka. Tako da so ji rekli, da imajo za njo mesto v prvem razredu. Vsi potniki okoli so ploskali. Njen sopotnik pa je potem odkorakal v prvi razred. Očitno je šlo tu za zelo nenavaden primer, ampak zdi se mi, da nekateri kolegi v EPP in tudi v svetu razumejo, kaj želim povedati. Druga skupina, kot je moja, verjamejo v to, da je možno spostaviti Evropsko unijo, v katero bodo ljudje verjeli in zaupali. Evropsko unijo, kjer bodo spoštovane demokratične pravice, vladavina prava in enakopravnost med vsemi. Skrajni čas je, da se lotimo vseh oblik diskriminacije zaradi vseh razlogov, tudi ko gre za spolno smerenost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine zelenih in ale za tri minute. Gospod Albrecht hvala lepa gospod predsedujoči kot zeleni se že dolgo sprašujemo kako je možno da pri resoluciji o odločamo o programu ki je že preteklost kajti včeraj je predlagalo švedsko predsedstvo novi revidirani močno revidirani program stokholmski program in mislim da večina parlamentarcev še ni prebrala tega programa za to občutljivo temo so to ne spremljive razmere. V prihodnosti in v preteklosti je bil postopek, ki je vodil do sprejete tega programa, zelo nepregleden. Politične skupine so bile v veliki meri izključene in veliko predlogov sprememb v skupnih odborih je pravzaprav onemogočilo iskanje skupne odločitve. Tako da prosim, Razumite, da smo zahtevali veliko glasovanj po delih. Ta parlament pa mora resno razmisliti o tem, kako bi s temi pogoji, tako kar se sveta, kot tudi parlamenta tiče, zmogli ravnati. Kar se vsebine stokonskega programa tiče. Nedvomno so deli tega delovnega programa napredni. Naprimer, na področju pravosodja in skupnega usposabljanja vidimo tudi zeleni dobre nastavke za naslednja leta. Vendar pa, razmerje pri razmerju državljanov do države je program pravzaprav manifestacija napačnih predstav. Tako na področju priseljevanja, kot tudi azilne politike, kot tudi varstva podatkov. Potreba po varnosti v Evropi je postavljena pred človekove pravice in svoboščine. Pogosto se predlaga, govori o tem, da mora svoboda voditi do manj varnosti v Evropi. Vendar pa, kje je temelj Evrope pri tem? Tukaj samo zbujamo strahove. In sicer ne upravičen strah pred organiziranim kriminalom in terorizmom, temveč strah pred sorodmi v Evropi, pred tistimi, ki želijo priti v Evropo in predvsem pred tistim, kar nam je tuje. S tokonskim programom in žal tudi s predloženo resolucijo spodbujamo povezavo med zonanjo in notranjo politiko, nadzor nad vsemi ljudmi in tega, da pravzaprav ljudje na zonanjih mejah nimajo več pravic in to izpostavlja in uveljavlja Frontex. Ljudje se morajo zoprstaviti temu. In še zadnja pripomba, k temu spada tudi to, da samozavestno ostanemo in da zagovarjamo svoje prepričanja. Naprimer, ko gre za to, kako smo ravnali s porozumom o SWIFT-u. Zakaj pri vprašanjih varnostne politike, kot je bilo to vprašanje, vedno znova popustimo politiki ZDA, ne da bi se izčrpno pogovarjali o tem. In zakaj nam svet vedno znova počne stvari, ki si jih parlament ne želi. Tukaj se moramo upreti. Sedaj se moramo zazeti za svoboščine in človekove pravice, tudi pri vladah in prosim, podprite vse naše predloge sprememb. Tako, takšna resolucija kot je zeleni, takšna resolucija kot je zeleni ne moremo podpreti. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine ICR za dve minuti gospod Krkov. Uh, gospod predsedujoči, resolucija, o kateri govorimo danes, je idealen primer Evropskega parlamenta v najslabši luči. Priznavam, trdo delo poročevalca in premenitih namenov, vendar pa težko je to vključiti v 27 strani resolucije. In mislim, da je zelo zmedeno besedilo in pravzaprav je to nekaj, če se si švedsko predsedstvo in stokomski program ne zasluži. Seveda si mi tudi želimo odziv na odgovor in solidarnost pri priseljevanju, pri boju proti korupciji in izmenjavi podatkov, vendar pa to ne sme biti nojno na račun nacionalne suverenosti in tudi ne sme biti preveč stvar, ki stvari opisuje. Urediti moramo stvari na ostrezen način in to je še vedno najboljši način za ravnanje na tem področju. Želimo se izmenjave podatkov, da bi imeli pravi pristop za uporabo podatkov. To bi naj bilo podprto tudi zaščito podatkov. Gre za sorazmernost in preglednost in nujnost podatkov. Prav tako podpiramo vzajemno priznavanje in prosti pretok oseb mora biti pravica za evropejce. Zloraba pa mora biti preprečena z nadzorem na mejah in tudi s hitrim vračanjem in seveda tudi z okrepitvijo agencije Frontex. Izmenjava podatkov pomaga pri boju proti terorizmu. Prav tako podpiramo strategijo Evropske unije proti resnemu organiziranemu kriminalu. In tukaj se borimo proti tolpam, ki tihotapijo ljudi. In tukaj moramo preprečiti sodelovanje različnih organizacij in tolp na področju EU. Vendar pa ne moramo podpreti kršitev suverenosti, če seveda to ne vodi do večjega sodelovanja. Seveda, verjetno obstaja velika ironija, ko zahtevamo nepovratno solidarnost. Solidarnost je nekaj, kar ni obvezojoče, kar se sam ponuja švedsko predsedstvo, ima dobre zamisli. Tudi sam pojme tak, vendar pa kot običajno nadaljujemo. V bistvu pa ne moramo doseči prav veliko želimo, pa si dati veliko daril. Hvala lepa, gospod Kirkop, v imenu GUE NGL. E, dve minuti. Gospa Ernst meine Damen und Herren, die GUE NGL. Gospe in gospodje, GUE NGL e, te resolucije ne bo podprla. Stokholmski program se ne sooča s pravimi izzivi sedanjosti. Evropa pravic se opredeljuje, vendar pa to pomeni, da tega ne priznavamo drugim ljudem v Evropi. Ti naj ne bi dobili enakih pravic. Po drugi strani, po eni strani, želi Evropska unija pristopiti listini o temeljnih pravicah, to pozdravljamo, po drugi strani pa priseljenci. Priseljence sortiramo po kategorijah zakoniti in nezakoniti. Tako se sedaj zelo borimo proti nezakonitim priseljencem in pravzaprav nimamo pravega pregleda nad politiko priseljevanja in tukaj stokholmski program ne deluje. Prav tako imamo neuravnoteženost med varnostjo in svoboščinami nimamo varnosti brez svoboščin, vendar pa tudi nimamo svoboščin brez varnosti. In mislim, da se tukaj ne moramo kar tako pogajati o tem. To je univerzalna dobrina vsakega. Stockholm govori o pretiranem sistemu varnosti v Evropi. In tukaj skušamo sedaj omogočiti še več zbiranje policijskih in varnostnih podatkov in to bo pomenilo, da bo nadzor nad ljudmi postal realnost. Kot vzhodna Nemka moramo gotoviti, da 20 let po pacu Berlinskega zidu ne morem podpreti, kako Evropa vedno bolj postaja utrdba. Hvala lepa, gospa Ernst. Sedaj pa EFD, minuto in pol. Gospod Borgezijo. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da glede na to, kaj je zapisano v tem programu, ni bilo upoštevano vse tisto, kar je bilo omenjeno na svetu. Tudi italijanska vlada je spostavila pomembne teme. V teh dokumentih se ne govori o resni evropski strategiji, v okviru katere bi se borili proti organiziranemu kriminalu. Slišal sem ogromno besed, kaj vse bomo storili. Že nekaj časa poslušam to. Vendar moram reči, da je treba preiti od besed k dejanjem in se boriti proti vsem oblikam kriminala. Italija je zgled v vsej Evropi, kajti pri nas zahvaljujoč ministru Maroniju kar cvetijo razne mafijske združbe. Ampak Evropa se očitno ne želi primakniti v isto smer. Mi želimo vzpostaviti enotni pravosodni sistem, da bi se na evropski ravni borili proti kriminalu, ki smo mu priča tako v bankah kot na nepremičninskih in premičninskih trgih in tako naprej. Poleg tega je treba storiti več, ko gre za priseljevanje v Evropsko unijo preko južne meje. Italija je sklenila z Libijo sporazum, ampak pri tem bi lahko prišlo do težav, še zlasti, če Evropska unija ne bo izpolnila svojih obveznosti in sofinancirala satelitskega sistema na jugu Libije, kajti preko juga Libije prihaja ogromno nezakonitih priseljencev. Spomnite se tudi na neprijeten rasističen dogodek, ki se je pripetil naj vas spomnim na številne, prav tako resne rasistične napade, ki se dogajajo v centrih za pridržanje. Gre tudi za napade na belce, naprimer v režimu Mugabe in tudi v Južnji Afriki. Mislim, da bi, ko govorimo o rasizmu nad črnci, morali govoriti tudi o rasizmu nad belci. Hvala. Hvala lepa, gospod Borgecija. Sedaj pa samostojni poslanci. Minuto, gospod Mercer. Hvala lepa. Boj proti kriminalu, proti nezakonitemu priservanju je gotovo pomembna evropska tema, vendar pa moramo povedati tudi to, da od 11. septembra 2001 in obrana pot nenehnega zmanjševanja na področju poseganja v osebne podatke, da se ta pot nadaljuje s tokolmskim programom. Pravzaprav tega sploh si ne želimo več vendar pa je vedno znova potrebno izpostavljati, da je poprečni državljan tisti, ki je najbolj izpostavljen, saj se njegovi podatki veliko krat uporabljajo tudi nezakonito. Seveda se je potrebno boriti proti zločinom, to je vse lepo in prav, vendar pa, kar se izjav tiče, morda te niso vedno politično korektne in ne moramo kar tako prepovedovati izražanja. George Orwell je imel prav, to moramo preprečiti. Gracias, Hvala lepa. Sedaj pa ostali govorniki. Dve minuti, gospod Kasini. Grazie, Hvala, gospod predsedojoči. Sam predsedujem odboru za ustavne zadeve in sam sem bil tudi poročevalec za ta dokument. Sodeloval sem tudi z poročevalci iz odbora Libe in Juri. Tu smo uporabili člen 51 iz poslovnika in moram reči, da je bil rezultat, vsaj po mojem mnenju, dober, ko gre za sodelovanje z ostalimi poročevalci. Res pa je, da smo naleteli na določene resne ovire, še zlasti, ko je bilo treba upoštevati roke, ko je treba upoštevati mnenje poročevalcev v senci, potem smo morali upoštevati tudi roke za prevod predlogov sprememb, ki jih je bilo več kot 500 in tako naprej. Pa ni člen 51 kriv za te težave. Gre bolj za to, da smo morali upoštevati zelo kratke roke, kajti svetu smo do 10. decembra želeli pripraviti dokument. Zato smo se seveda morali soočiti z določenimi težavami pri opravljanju svojega dela. Mislim pa, da je 51. člen primeren za to vrsto sodelovanje. Temu parlamentu smo pripravili dokument in ga tudi predstavili. Moram pa reči, da sem zadovoljen, zato ker postopek soodločanja dobro deluje. Priseljevanje je evropski problem. Ne gre samo za problem posameznih držav članic. Mislim, da sta svet in komisija podobnega mnenja. Gre za skupen evropski problem. Pogledali smo si, kako sodelujejo nacionalni parlamenti. Nacionalni parlamenti niso tisti, ki omejujejo stvari, temveč prispevajo k upravljanju zakonodajnega dela. V dokumentu omenjamo tudi spoštovanje človekovih pravic človekove pravice so pravzaprav duše Evropske unije. V tem dokumentu nismo želeli podrobno opredeliti izvajanje štokholmskega programa. Želeli smo samo opredeliti splošne smernice in ta dokument je sam po sebi pozitiven. Zagotovo se bomo lahko kasneje pogovorili o podrobnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti in pol. Gospod Lopez Aguilar señor presidente quiero Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi začel s pohvalo švedskega predsedstva, sveta in komisije pri spodbujanju tega petletnega programa na področju območja svobode, varnosti in pravice. AFKO, Libe in Juri so sodelovali pri tem vprašanju, čeprav posebno, kar se čine na 51. tiče. Zdelo se nam je nujno doseči napredek in to hitro k polnemu uresničevanju tega novega področja. Še prav posebno gre na implementacijo Lizbonske pogodbe. To pomeni, da bo Evropski parlament sedaj so zakonodajalec na veliko področjih, ki so bila sedaj medvladna. Pristop k listini, pravni status listine o temeljnih pravicah pristop k mednarodni konvenciji o človekovih pravicah je velik korak naprej. Svoboda ne more biti talka varnosti. V veliko evropskih ustavah je to jasno zapisano. Razumeti moramo, da so temeljne pravice državljanov, azil, priseljevanje, varnost na zonanih meja, policijsko, mejah s policijsko sodelovanje, s pogledom na med vzajemno priznavanje državljanskih pravic, pa tudi policijsko in pravosodno sodelovanje pri boju proti pravim sovražnikom, kot je organizirani kriminalni terorizem. Torej na vseh teh področjih je Evropski parlament bil zelo dejaven in smo izboljšali prvotni dokument, ki je bil posledica stališča sveta. Imamo boljšo klauzulo proti diskriminaciji, to je pomembno za ženske in mladoletne. Prav tako se borimo proti neenakosti med spoloma. Prav tako imamo boljšo klauzulo o solidarnosti in azilu. In to vprašanje azila ne smemo eh, znižati na raven nezakonitega priseljevanja. Kajti to je, o tem je potrebno govoriti širše. Prav tako smo izpostavili pomen usposabljanja pravnih strokovnjakov, zato da bi lahko bolje sodelovali in bolje približali našo zakonodajo druge drugim. In tako bomo lahko imeli skupne instrumente, ki bodo omogočili, da bomo lahko Evropsko unijo spremenili v pravo območje svobode, varnosti in pravice. Zato se je vredno boriti. Evropski parlament bo o tem glasoval jutri. Poročilo, ki smo ga oblikovali s temi tremi odmori, Juri, Avko in Libe. In to bo poslalo jasno sporočilo ljudem v Evropi, ki nas poslušajo. In to je sporočilo, ki pravi, da nam je mar za varnost in temeljne pravice, za svoboščine in za skupni boj proti organiziranemu kriminalu in mednarodnemu terorizmu. Zaščititi želimo vse žrtve, še prav posebno tiste žrtve terorizma. In mislim, da državljani ne bi razumeli, če bi nam tukaj spodletelo. Zato pozivam poslance, da kar se da podprejo to poročilo jutri. Hvala lepa. Gospod Sofintveld, minuta. Eerst, uh, met... Najprej sem vesela zaradi prisrčnih besed sveta, kar se sodelovanja s parlamentom tiče. Še ljubše pa bi mi bilo, če bi svet sledil priporočilom parlamenta, kajti kot Albrecht ugotavljam tudi sama, da svet nadaljuje tako kot v preteklosti po lastni poti in ne upošteva stališča parlamenta in potem nadalje. Kar se točke tiče, o kateri je tako dobro govorila ženin Pleša. Še enkrat bi rada opozorila na to dve glavni politični skupini. Enakost je nedeljiva, ne moramo imeti samo malo enakosti tukaj za nekatere, ne pa za druge. Včasih je šlo celo za vpliv sklepanja zakonskih zvez, da so bile prepovedane med različnimi veroizpovedmi in rasami. Naprimer. Dobro je, da teh časov ni več. In sedaj lahko vidimo tudi, da nekatere države ne priznavajo, naprimer, istospolnih zakonskih zvez, ki so bile sklenjene v neki drugi državi. Tako da je potrebno okrepiti tudi pravico homoseksualcev In tukaj gre dan v smer največjih političnih skupin socialistov in EPP. Smo v 21. stoletju, ne glede na raso, starost, veroizpoved, spolno usmerjenost, vsi ljudje si zaslužijo našo zaščito in skrajni čas je, da to priznamo tudi v parlamentu. Hvala lepa, gospa kolegica. Minuto, gospod Tavares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi bilo zaželeno, če bi Evropski parlament resnično lahko dejal, da je ta stokholmski program konkreten, podroben in je nekaj, kar je pomembno za državljane Evropske unije. Vendar pa mislim, da to ni čisto res. Imamo ta stokholmski program in potem imamo tudi določeno tendenco k bolj splošnim določbam in moram reči, da bi morali imeti tudi demokratični nadzor. Pravzaprav sploh ni možno, da bi parlament konkretno se odzval, podal spremembe, naprimer. To je del te težave. Menimo, da je ta stokholmski program presplošen, bolj konkretni moramo biti, predvsem kar se priseljevanja tiče. Vsi kažemo za to veliko zanimanje. In imamo različne možnosti za to. Možno bi bilo blokirati nezakonite tokove in eh, se skupaj preusmeriti v zakonit kanal. Žal pa tega nismo dovolj upoštevali v tem programu. Hvala. Lepa, minuto in pol, gospod Betten. Program. Stokholmski program je del ustvarjanja skupnih prasodnih sistemov po Evropski uniji. Dokument govori o tem, da bi olajšali življenja ljudi in da bi omogočili Evropo prava in pravice. Naj povem, kaj je to storilo določeni osebi. 20-letni londončan je bil izročen Grčiji letos poleti zaradi umora. Obtožbe umora. Sedaj čaka v grškem zaporu na sodbo, na sojenje. Dokazi ne bi vzdržali niti pet minut, če bi jih pregledalo britansko sodišče. Imamo protislovne dokaze in izjave prič so bile vse napisane strani policije. Dve priči trdita, da ste bili zlorabljeni, pretepeni in da sta morali podati določeno izjavo, ki sta jo potem takoj umaknili. Prizivno sodišče Londona je točno vedelo, da ni pravih dokazov proti gospodu Simjonu, vendar pa so ga morali izročiti, kajti po evropskem nalogu za izročitev niso imeli možnosti tega ne storiti. Britansko sodišče sedaj ne mora več obvarovati britanskih državljanov pred nepravično privedbo pred tuja sodišča. Imeli smo zelo dobro območje svobode varnosti in pravice v Veliki Britaniji, preden smo se pridružili Evropski uniji. Evropska unija pa sedaj uničuje pravno zaščito, ki smo jo imeli v Angliji stoletja. V tem postopku bo tudi uničila človeška življenja. Stokholmski program je morda, morda govoril zakon, vendar pa ni pravičen. Če želijo Britanci ohraniti svojo pravičnost, morajo zapustiti Evropsko unijo. Gospod Overmajer. Hvala lepa, gospod predsedoči. Gotovo je nekaj, nekaj smiselnih spodbud v tem programu. Lahko pozdravimo boj proti terorističnim mrežem, otroški pornografiji in tako dalje. Tudi organizirana kriminaliteta je nekaj, proti čemu se je potrebno boriti. In prav tako je v tem pogledu možno podpreti bazo podatkov prstnih otisov na evropski ravni. Vendar pa seveda ne smemo pretiravati, ne smemo postati policijska država, tvorba in predajati podatkov kar tako tudi ZDA. Zagotoviti moramo, da ne bo prihajalo do zlorab podatkov, kajti gre za temeljno pravico vsakega evropejca, zaščito osebne sfere in zato moramo seveda povedati, da je svoboda, svoboda od države in ne zaradi države. In potem, kar se evropskega azilnega prava tiče, seveda je to zelo pomembno vprašanje, vendar pa tudi tukaj moramo jasno povedati, brez usklajevanja gospodarskih razmer v državah nam to ne bo uspelo. Kajti seveda gredo ljudje tam, kjer so najboljši pogoji, socialne pravice in tako dalje. Jasno je, da potrebujemo usklajevanje, vendar pa ne smemo postati samopostrežna tvorba za prosilce za azil. Hvala lepa, gospod Busitelj. Grazie, sir president. Alina, zo... Hvala lepa, gospod predsedujoči. To območje svobode, varnosti in pravice je zelo pomemben, naslednji zelo pomemben projekt Evropske unije. Podobni projekt je bil tudi skupni trg območje svobode, varnosti in pravice za vse državljane Evropske unije. Kako bomo prišli do tega? S tem stokholmskim programom, programom, operativnim programom za pet let. To je obsežen program, ki zajema različna področja, kar se svobode, varnosti in pravice tiče. Resolucija Evropskega parlamenta izpostavlja naše politične prednostne naloge na tem področju. Naprimer, priseljevanjem. Naše prednostne naloge so boj proti nezakonitemu priseljevanju in tudi skupna politika, kar se azila tiče, na podlagi prave solidarnosti, obvezojoče solidarnosti. Evropski parlament bo in že igra zelo pomembno vlogo, konstruktivno vlogo v postopku soodločanja po Lizbonski pogodbi. In še končna pripomba, gotovo je kar nekaj političnih razlik v Evropskem parlamentu, zakaj pa ne, imamo različne skupine in tudi različna mnenja, kar se politike tiče, vendar pa. Rad bi se navezal na ženin, spoštujem jo, vendar pa človekove pravice so politična prednostna naloga tudi za EPP in človekove pravice niso domena samo liberalne skupine v parlamentu. Ne sprejemamo dejstva, da liberalci pričakujejo načelo, da je načelo nediskriminacije nekaj, na čemer imajo monopol. Tudi mi verjamemo v to, vendar pa verjamemo tudi v subsidijalnost, kar pomeni, da moramo spoštovati tudi nacionalne delikatne zadeve v državah članicah. Ne pozabimo, unija je zgrajena na raznolikosti in ne enotnosti. Quiero, quiero recordarles a todos, porque me lo recuerdan a mí en la mesa, que estamos muy atrasados. Hvala lepa, pravkar so me opozorili, da že zelo zaostajamo danes popodne, zato bi prosil vse, da se držite časa, ki vam je bil dodeljen. Sicer ne bomo končali naše razprave. Tako, dve minute in pol. Luigi Berlinguer. Due sono le novità. Dve novosti uvaja štokholmski program v primerjavi s haškim programom. Kot prvo, enakopravnost oziroma ravnoteži med varnostjo in pravico ter pristojnosti na področju kazenskega in civilnega pravosodja. Gre za to, da nas ne napadajo na delovnem mestu, da se lahko vozimo po mestu, ne da bi bili pri tem ogroženi, ne da bi kot ženske trpeli nasilje, ne da bi nas ogrožili teroristi. Države, članice in Evropska unija morajo zagotavljati varnost. Ampak, če bomo zagotavljali varnost na račun pravic, potem to ne bo dobro, kajti to bo vodilo v barbarstvo in v nevarnost v Guantanamo. Evropa je domovina pravic. V štokholmskem programu so zapisane pravice posameznikov. Treba je zagotoviti ravnotežje med represijo kriminalitete na eni strani in zasebnostjo vsakodnevnega življenja državljanov. Treba je zavarovati njihove družinske odnose, izobraževanje in tako naprej. Vse to ureja civilno pravno področje. To je Evropa državljanov ta Evropa se gradi znotraj posameznih držav in tudi v evropskih institucijah. Evropska družba je veliko bolj združena, poenotena, tudi pretok oseb je veliko večji, kot mislimo. Meje med državami niso neprebojni zidovi, temveč so mreže, preko katerih se pretakajo družbo vsak dan. Štokolamski program je temelj za institucionalno sodelovanje na področju pravosodja, ko gre za vzajemno priznavanje in tako naprej. Gre za evropsko pravosodje, za nacionalno pravosodje in za pravosodje skupnosti. Imamo nacionalno pravo, evropsko pravo, evropski državljan, nacionalni državljan, evropski sodnik, nacionalni sodnik. Pri vsem je seveda treba upoštevati sodno prakso sodišča evropskih skupnosti in obstoječo zakonodajo. Treba pa je upoštevati tudi pravice vseh študentov, delavcev, sodnikov in tako naprej. Gre za pristop od spodaj na vzgor. Štokolomski program podpira to vrstno pristop od spodaj na vzgor in parlament si je res prizadeval za dosego napredka sestavili smo resolucijo in upam, da bo ta resolucija dosegla soglasno podporo. Svet mora upoštevati to resolucijo. Lizbonska pogodba še ni začela veljati, vendar je že močno prisotna. Prosim, svet naj bo ambiciozen. Gospod minister, prosim, da spoštujete delo, ki smo ga opravili in prosim, da upoštevate tudi naše prošnje z te resolucije. Hvala. Hvala lepa, kolega Berlinger. Minuto za Sarah Latford. Šved... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Švedskemu predsedstvu moramo čestitati za način, kako so se lotili tega vprašanja, ki bi se ga morali že dolgo prej lotiti. Zelo pomembno je, da imamo evropski zaporni nalog in zagotiti moramo vzajemno priznavanje. In to mora, biti, to mora temeljiti na vzajemnem zaupanju med vsemi nacionalnimi sistemi, kajti v tem trenutku ni tako gotovo je, oprostite, je veliko pomankljivosti. Tudi sama se strinjam s tem primerom Britanca. Eh, Grk, grki so zahtevali izročitev in ni imel zagotovenih vseh pravic. Predvsej sramotno je, da se je to zgodilo, ker gre za ravnanje z eno osebo državljana ene države članice strani druge države članice. Tako da podpiram evropski zaporni nalog, vendar pa moramo imeti tudi pravico, da se obtoženec brani. Sicer bomo imeli še več takih primerov in to ne bo zagotovilo javne podpore za evropski zaporni nalog. Hvala lepa, gospa Latford. Sedaj pa minuto tudi za kolega Trianta pred nekaj meseci smo govorili o tem da je treba najti ravnotežje med zagotavljanjem varnosti in spoštovanjem posameznih pravic državljanov podarili smo da mora državljan biti v središču štokholmskega programa na no, kljub vsemu temu je evropska unija sprejela in začela izvajati ukrepe ki pravzaprav vodijo k vzpostavitvi celega niza podatkovnih baz, ki kršijo naše dostojanstvo, kajti mi smo vsi potem osumljenci. Prav tako je popolnoma nesprejemljivo, da se priseljence vedno osumi kot zločince. Želimo si, da bi sprejeli tudi ustrezne določbe, v okviru katerih bi opredelili posamezne ukrepe. Poleg tega pa nihče dobro ne pozna vseh obstoječih določb, niti nihče ne ve, kako daleč bodo privedli. Hvala. Hvala lepa, dve minuti za Tadeuša Živko. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Ne bojim se izjave, da na območju svobode, varnosti in pravice pravzaprav se letevamo zelo ambicioznega področja najbolj v zadnjih letih. Veselim se temeljnih zamisli tega programa. Glavna zamisel je, da bi olajšali življenje ljudi. Seveda pa je izvajanje stokholmskega programa nekaj, kar bo pogojevano s pravo kulturo pravosodja, novega pristopa do prava. Prav tako bo pomembno, da začne delovati portal e-pravosodja ključna vloga je, ključnega pomena je vzajemno zaupanje, pa tudi zaupanje v pravosodne sisteme drugih držav. Tako da je pomembno spoznati drug drugega in resnično ustvariti pravo pravosodno kulturo. To se lahko zgodi le, če bomo imeli dobro politiko, dobre programe izmenjave, programe usposabljanja, še prav posebno za sodnike, prvostopenske sodnike. Prav tako je pomembno modernizirati učne rede na univerzah po vsej skupnosti. Pomembno je izpostaviti še nekaj. Portal e-pravosodje. Ta portal mora nuditi dobre podatke in mora tudi pomagati državljanom, ki si želijo pomoči pri pravnih zadevah. Prav tako mora biti to sredstvo za komuniciranje med tistimi, ki so zaposleni na področju pravosodja. Vesel sem, da je komisar Baro govoril o tem. Prav tako je pomembno okrepiti sodelovanje na področju pravosodja. Državljani, delo dajalci morajo imeti možnosti reševati težave na področju pravosodja. In stokholmski program nam daje možnost, da pokažemo, da lahko, da lahko evropske institucije odgovorijo na njihove potrebe. Hvala lepa. Dve minuti za gospod Gurmaj. Hvala lepa. Hvala lepa trem sekretarjatom. Stokholmski program je lahko zelo dober program za bolj varno. Evropo, ki temeli na pomembnih ukrepih. Gre za praktično sodelovanje med organi pregona, pravosodnimi organi, prav tako uran, skušamo uravnotežiti pravno državo, varnost in tudi pravice posameznika. Gre pa tudi za zelo zapleteno vprašanje. Rada bi izpostavila načelo konvergence. To je naslednji korak pri izgradnji Evropske države. Ne gre za to, da želimo pritegniti suverenost. Gre za to, da bo šlo za izmenjavo podatkov, informacij, in da bodo imeli do tega dostop vse agencije po vsej Evropski uniji. Medoperabilnost evropskih sistemov mora biti zagotovljena, tako da bodo vse agencije imeli dostop do podatkov. To bo dalo dodatno vrednost predlogu komisije. Kar se tiče protidiskriminacijskih ukrepov, tudi to je opisano v dokumentu in to je dobro. Ta zgodovinski trenutek je pomemben, da bi ustvarili pravo območje svobode, varnosti in pravice po tem, ko bo stopila veljavo Lizbonska pogodba. Upravičeno je bila izpostavljena vloga Evropskega parlamenta na enake podlagi kot sveta na področju urejanja teh zadev na podlagi so odločanja. In v tem kontekstu je pomembna tudi zasebnost, pomembna pa je tudi enakost. Seveda se te stvari spreminjajo glede na politično ozračje, vendar pa ta resolucija je dosegla pravno, pravo ravnoteže. Mi smo izpostavili otroke, Dobro je, da imamo odstave, ki se nanaša na otroke. Moja politična zahteva pa je, da bi vse ženske in otroci in vsi državljani imeli enake pravice. Moramo imeti tudi obsežno politiko priseljevanja. Tukaj moramo upoštevati načelo solidarnosti in preglednosti. Dobro upravljanje s priseljevanjem je lahko samo dobro za vse in lahko prispeva k gospodarski rasti Evropske unije in držav članic, ki potrebujejo novo delovno silo. Hvala lepa. Hvala lepa, Cita. Uspela si se držati dveh minut, ampak eh, ne vem, ali so vam tolmači uspeli slediti, kajti na moji konzoli je vse čas utripala rdeča luč, tako da čestitke tolmačem, če so vam uspeli slediti. Kolega kot vidim, kolega Alvara, ki bi moral biti naslednji govornik, ni v dvorani. Ne vem, ali sedi na kakšnem drugem mestu, ne na svojem običajnem. V dvorani ga ne vidim, zato gremo kar na naslednjega govornika. Gospod Gruni, se opravičujem, pravi predsedojoči, gospa Gruni, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa ministrica, gospod ministr, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ne bom ponavljala tistih bistvenih elementov, ki so jih že izrazili moji kolegi, ko gre za področje pravosodja in pristarjevanja. Vendar je to skupno območje možno vzpostaviti samo, če si bodo države članice med seboj zaupale. Le tako bomo lahko izboljšali tudi vzajemno priznavanje, ki je temelj evropskega pravosodja. Res je, da smo v zadnjih 15 letih dosegli velik napredek, vendar še vedno obstajajo številne pomankljivosti. Vesela sem, da je med pogajanji o tem besedilu bila ratificirana tudi Lizbonska pogodba in sicer strani vseh držav. Tako bo lahko Evropski parlament izražal svoj glas enakopravno s svetom, ko gre za pravosodje notrne zadeve. To je demokratična legitimnost, ki se bo še povečala in bo bolj služila državljanom. Kar zadeva mnenje odbora za peticije, naj povem, da odbor za peticije prejema ogromno prošen, še zlasti takih, ki so povezane s prepovedjo gibanja oseb v Evropski uniji. Prav tako obstajajo težave pri vzajemnem priznavanju diplom, pri zagotavljanju socialnih pravic in tako naprej. Ko gre za priznavanje homoseksualnih zakonskih zvez, naj povem, da je to v pristojnosti držav članic. Evropska unija mora spoštovati nacionalne pristojnosti. Evropsko komisijo prosim, naj v čim krajšem času pripravi tudi smernice, zato da bodo oblasti v državah članicah lahko storile vse za boj proti oviram prostemu pretoku. Tako bodo lahko vsi državljani uživali ugodnosti območja brez meja. Vesela sem, da ima Evropska unija strategijo proti drogam in da je tudi ta strategija del območja svobode, varnosti in pravice. Vendar si želim, da bi Evropska unija podala več pobud na tem področju. Zakaj Evropska unija nima na voljo novih orožij za boj proti tem vse bolj prisotnim fenomenom, ki, dotik, ki se dotikajo najmlajših? Najmlajši so naša prihodnost. Mislim, da moramo biti pragmatični tudi znotraj institucij. To je tisto, kar od nas pričakujejo državljani. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Gruni. Sedaj pa gospod Klot Moraes in sicer dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Dolgo pot smo opravili od Tampereja, kjer smo bili priča šele osnutkom območja svobode, varosti in pravice. Verjetno smo preveč govorili takrat. Danes pa smo se znašli v situaciji, ko sta Lizbonska pogodba in Štokholmski program so upadla. Mislim, da je treba jasno opredelitev moče svobode, varnosti in pravice. Vsi vemo, kakšno območje si želimo. Želimo si, da ko se bo igra začela, da bodo vsi igravci na terenu. Mi se bomo iz svojega kota borili za svoje politike, vendar potrebujemo v prvi vrsti osnutek za štokolemski program. Na voljo imamo Lizbonsko pogodbo, kar pomeni, da bodo vse države morale prevzeti svojo odgovornost, tudi vsi člani. Vsi bomo po božiču drugače sprejemali zakonodajo in sicer na način, ki je nam pri srcu. To je resna odgovornost. V naši politični skupini sta gospod Berlinger in gospod Lopes Aguilar, ki sta poročevalca, trdo opravila svoje delo. Imamo svoje prednostne naloge, imeli bomo tudi so območje svobode, varnosti, pravice in demokracije. Vprašanje je samo, ali bomo zmagli ali izgubili. Ko gre za boj proti diskriminaciji, smo svetu jasno povedali, da potrebujemo horizontalno direktivo, da moramo biti bolj napredni. Ko gre za vzajemno priznavanje, je treba povedati, da je le to pomembno, če želimo, da se spoštuje tudi evropski nalog za prijetje. Vendar je po našem mnenju napredna rešitev tista, ki bo ranljivim migrantom omogočila najboljše možno zastopanje. To so prednostne naloge naše politične skupine. Poleg tega imamo še dodatne prednostne naloge še iz haškega programa, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami, za zagotavljanje varnosti in tako naprej. Vse politične skupine lahko prispevajo k štokholmskem programu, lahko sooblikujejo zakonodajo, ki bo nekaj pomenila. Konec koncev vsi igramo to igro zaradi tega, ker za naše državljane to ni igra. Gre za to, da končno državljanom zagotovimo tiste pravice, za katere so si dolgo prizadevali. Temeljne pravice varstvo podatkov, boj proti terorizmu. To bo nekaj pomenilo, ko bomo v tem parlamentu prevzeli nas odgovornost in sprejeli ustrezno zakonodajo. To pa lahko storimo samo preko štokolanskega programa, zato si bomo prizadevali za napredni štokolanski program in napredno zakonodajo. Hvala. Hvala, gospod Morajez. Zdaj ima besedo gospod Carlos Coelho za dve minuti, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Prisrčno bi čestitev podpredsedniku Barovju in vsem pripravljalcem štokholmskega programa. Štokholmski program je dobra novica za vse tiste, ki se zauzemajo za to, da je Evropa več kot samo skupni trg. Potrebujemo novo oblikovanje območje svobode, varnosti in pravice. Štokholmski program je zelo oranotežen, pri čemer moramo upoštevati vse strani. Tudi če ekstremisti govorijo nekaj drugega. Pravica in pravo je mogoče samo, če zagotovimo svobodo in varnost, brez tega imamo samo anarhijo in ekstremizem. Tukaj se ponovno podajamo na pot eh, iz Tampere in upajmo, da bomo dosegli cilje, ki smo se jih zastavili ustrezno zakonodajo moramo vzpostaviti pa izvajati politiko, ki smo jo že sprejeli z instrumenti, ki so nam na voljo. Predlaganje sistem vhoda in izhoda leta 2005 je ciljni datum, ven da še ne vemo, kdaj bodo začeli veljati ustrezni pravni akti, ker imamo velike težave. Upam, da bomo še pred letom 2012 dobili skupno azilno politiko, skupno politiko priseljevanja za pravično obravnavanje eh, priseljencev in za preprečevanje trgovine z ljudmi. S tem bomo dosegli veliko za evropske državljane. Zato ne smemo zapravljati časa in ne smemo posegati v zadeve, ki so že urejene, v družinsko pravo, naprimer. To je stvar držav članic in tudi politično ne bi bilo oportuno. Podali bi se v konfliktno situacijo in se oddaljili od bistvenega kar je zapisano v programu iz Štokholma. Hvala, gospod Koeljo. Zdaj pa ima besedo gospod Jukveri. Čestitam tudi sam švedskemu predsedstvu za poročilo, ki je bilo pripravljeno. Videti pa bo treba, kakšna bo prihodnost, če ne, bo imel, če ne bomo imeli ustreznih pobud sveta in možnosti za izvajanje programa. Če tega ne bo, program tudi ne bo uspešen. Povedati pa je treba tudi, da ne pišemo poročil, ki jih samo poslušamo, temveč smo tudi udeleženi pri tem procesu. Gre za novo ravnotežje, novo odgovornost za vse evropske poslance. In na koncu še nekaj k načelni uporabi načela eh, skupnosti. Poskrbeti je treba za to, da priznavamo vse pravice, če pa postaja svoboda preveč eh, skrajna, če države posebej izvajajo svoje pristojnosti, potem ne bomo imeli nobene skupnosti. Monika Luiza Makovej za eno minuto. I will refer shortly to the section. Na kratko se bom uh, dotaknila področja korupcije v štokholmskem programu. Današnje besedilo se nanaša na standarde Greko. Gre za svet evropskih organov. Evropski standardi proti korupciji so višji, kot so bili v svetu Evrope, ki ima 47 držav članic. Ob tem bi pozvala svet, da ohrani besedilo z močnim zauzemanjem za boj proti korupciji. Tukaj potrebujemo evropsko politiko in evropske mehanizme za boj proti korupciji znotraj Evropske unije. Štokholmski program mora to potrebo tudi ustrezno odraziti. Hvala lepa, hvala. Besedo ima za eno minuto Michael Cashman. Hvala predsedojoči, čestitam vsem, ki so delali na tem poročilu in čestitke. Eh, švedskemu predsedstvu družbe se ne spreminjajo z poprečnostjo, ampak z pogumom in vizijami, kar se je pokazalo tudi v našem parlamentu. Danes popovdne govorimo o svobodi, varnosti in pravici. To so tri temeljne pravice in svoboščine. Brez ene nimamo drugega. In brez demokracije nimamo ne svobode varno, in ne varnosti in ne pravice. To velja predvsem tudi za manjšine, ki so zelo slabo zastopane in napačno obravnavane. Enaka obravnava eh, vseh je osnova za civilizirano, vsako civilizirano družbo. Zato se želim identificirati za Evropo, kjer smo vsi enaki, ne glede na veroizpoved, starost, spol, spolno no, usmerjenost, prepričanje. Tako bomo imeli pravo Evropo skupnih vrednot. Hvala lepa, gospod Cashman, za dve minuti, kolega Zjobro. Panie przewodniczący, program sztokholmski. Gospod predsedujoči, štokholmski program je odziv na zelo pomembni izziv, s katerim se srečujemo pri zagotavljanju varnosti za naše državljane. Odgovor pa ni vedno zadovoljiv. Ni nujno zagotavljati popolne enotnosti zakonodaje v državah. E, treba je samo harmonizirati na določenih področjih. Evropa predvsem potrebuje dobro sodelovanje policije in pravosodnih organov, tako da lahko sodbe ustrezno izvršujemo v drugih državah. Štokholmski program naj bi zagotovil celo vrsto elementov, ki spodbujajo sodelovanje. Naj se osredotočim na tri zadeve. Kot prvo, sredi svobode gibanja, ki je naša temeljna svoboščina, moramo ohranjati dobro sodelovanje pri izmenjavi podatkov o eh, storilcih kaznivih dejanj, ki predstavljajo eh, veliko tveganje. Tukaj govorim predvsem o spolnih kaznivih dejanjih, ki so smerjene proti najbolj ranljivim in eh, šibkim členom naše družbi, to so otroci. Spostaviti moramo evropski registr spolnih predstopnikov. In ta registr bi moral biti dostopen eh, ljudem in organizacijam, ki potrebuje to vrstne informacije. Svoboda gibanja mora biti v zvezi z ustrezno izmenjavo informacij, ki bodo zagotovila zaščito za najbolj ranjive v naši družbi. Zagotoviti moramo tudi e, izvršbo sodb e, za zaseg premoženja storilcev kaznjivih e, dejanj. Zagotoviti moramo, da je mogoče zaseči premoženje, ki so, skrili, ki so ga kriminalci skrili v drugih državah, tako da bi zagotovili, da se zločin ne bo splačal. In tretjič, ugotavljamo, da je svoboda res eh, pomembna, vendar pa moramo ugotoviti tudi, da so zaborne kazni v določenih primerjih edini način za zaščito družbe pred eh, storilci kaznjivih dejanj. In končno bi izrazil hvaležnost za vse avtore tega poročila. Cilj mora biti zagotavljanje boljše sodelova, boljšega sodelovanja med kolegi. Hvala lepa, zdaj prehajamo na postopek HDI. Tukaj bom zelo strogo uporabil poslovnik, tisti, ki bodo dobili besedo. Eh, teh je pet in vsak ima eno minuto časa. Po enem minuti bomo izklopili mikrofon. Imamo pet prijav. Prisluhnili bomo petim prvim, ki so prvi podali prijavo in sicer po vrstnem redu strank. Gospa Koraca Bild. Hvala lepa. Pozdravljam štokholmski program kot najboljši, najboljšo bod za naše državljane in zahvaljujem se eh, obima predstavnikoma sveta za opravljeno delo. Končno se lahko vrnemo domov in vsem povemo, da je Evropa tukaj za nje. Evropa je za vas, Evropa je, smo vsi mi. Iz programa bo nastalo to, kar bomo mi iz njega naredili, zato ga moramo podpreti, čim širše podpreti in se lotiti njegovega izvajanja. Še posebej bi se zahvalila za to, da se program osredotoča na otroke tako da bomo lahko več storili, končno več storili za zaščito otrok, predvsem otrok migrantov. Tukaj bomo dobili boljšo eh, priložnost za boj proti čezmejnemu kriminalu eh, ob kratnem upoštevanju in spoštovanju plavec. Hvala lepa, gospod Enahed. Tak so mi god, Jaz je glad, da man je v senaste. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veseli me, da je pri zadnjem poročilu in zadnjem programu prišlo tudi do upoštevanja eh, zaščite žensk in otrok pred eh, trgovino z njimi. Glasovanje v Evropskem parlamentu je pripeljalo do nekaterih sprememb, nič pa ni govora o Spostaviti posebne strategije je za varstvo oziroma zaščito otrok, kar je predlagal parlament Evropska unija se mora še bolj posvetiti pravicam otrok, kar zadeva trgovanje z ljudmi. Sem nekoliko razožarana nad tem, da predsedstvo ni spostavilo direktne povezave med prodajo ljudmi in eh, spolnimi storitvami. Tukaj potrebuje Unija ustrezno pravno osnovo. Hvala lepa. Gospod Keller ima kot naslednji besedo. Ms. Keller, prosim. Uh, uh, Gospa Keller, naša skupina meni, da je štokonski program zelo pomemben. Morda metafora, ki je večkrat uporabljena, gre v napačno smer. Varnost je za nas eh, samo sredstvo za zagotavljanje svobode, tako da nam to ranteže ni posebno všeč, kar zadeva Frontex. E, eh, minister Bilström, kaj go, menite, ko pravite, da je treba Frontex okrepiti? To ni pojasneno v nobeni verziji štokolskega programa, kolikor sem jaz to ugotovila. A ne menite, da bi bilo še bolj pomembno, da okrepimo parlamentarni nadzor nad eh, Frontexom in preprečimo, da bi Frontex pošiljal nazaj ljudi, ki imajo dobre razloge za prošnje za azil, kar je počel Frontex v preteklosti. Tukaj si želim določene okrepitve, kajti štokholmski program bi moral koristiti vsem prebivalcem Evropske unije in ne samo nekaterim. Hvala lepa. Besedo ima gospa Jimenez. Eh, hvala lepa. Ni dvoma, da se Evropa zauzema za boj proti terorizmu in s tem programom bomo lahko več naredili na področju območja svobode, varnosti in pravice, kar je nujno potrebno. Vendar pa je seveda vse odvisno od eh, vzajemnega sporozumevanja in zaupanja med državami članicami. Vidimo tudi, kakšne možnosti nam daje Lizbonska pogodba za uskladitev nacionalnih zakonodaj za zasledovanje terorističnih dejanj. Tukaj mora vključiti tudi zločine proti eh, človeštvu. Eh, še vedno prihajajo do hudih dejanj z hudo škodo za žrtve terorizma. Žrtve trpijo v tišini, medtem ko storilce častijo kot uh, junake. Zato predlagam program za žrtve terorizma. Gospa Sivigion. Beaucoup des propos tenus aujourd'hui jugent le programme de Stockholm comme euh, méritant euh, de rechercher un consensus le plus large possible et un programme ambitieux. Euh,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 Hvala, gospod predsedujoči in tudi za vse prispevke. Zelo me veseli, da se poslanci tako zauzemajo za uresničevanje tega programa. Nekateri ste rekli, da je program zelo ambiciozen. Zelo me veseli, da ste to dejali. Saj smo vložili, vložili veliko dela v pripravo programa, veliko praktičnega dela nas čaka, saj moramo poenotiti naše vizije z zelo pragmatičnim načinom eh, razmišljanja eh, z vidika koristi državljanov. Ko sem vas poslušala, se mi je zdelo, da se marsikdo strinja z nami oziroma s tem, kar je zapisano v osnutku poročila, s katerim se danes okvarjamo. V današnji razpravi je bilo mogoče videti tudi določene povdarke. Nekateri so govorili o štokholmskem programu, v bistvu pa so govorili o osnutku resolucije, o kateri boste glasovali v parlamentu. Gre za vaše mnenje o osnutku, ki ga je pripravil svet. Na začetku razprave je nekdo rekel, zakaj bi morali razpravljati o osnutku, če imamo že novi osnutek, ki je že vložen. Dejstvo pa je, da je Evropski parlament trenutno na pol poti skozi razpravo, ki še poteka in stvari se vse čas spreminjajo. V petek ali eh, konec sedna bo vložen novi osnutek. Nekdo pa je rekel, da se ukvarjamo z starim eh, dokumentom. Če boste pogledali spletno stran, boste videli, da objavljamo vedno najnovejšo verzijo in vsak, ki želi ostati na tekočem in ki želi videti, kako potekajo uh, vaše razprave in kako vaše razprave vplivajo na spreminjanje osnutka, mora pogledati na spletno stran, ki jo v, v čas aktualiziramo. Za nas je transparentnost in odkritost odkritost in odprtost osnovnega pomena. Zato smo vodili toliko razprav in če v preteklosti niste imeli možnosti eh, povedati svoje mnenje, nam pišite, pošljite mi e-mail na moj je ministrstvo ali na ministrstvo oziroma na, ali na ministra Bilstrojma in lahko podate svoje mnenje. Začeti moramo delovati na sodoben način transparentnost eh, nam to omogoča, vsaj po mnenju švedskega predsedstva. Veselim se že vaše resolucije, se vidim, da je veliko podpore za eh, program, to sklepam iz tega, kar ste povedali. Podarili ste tudi posamezne točke iz eh, programa, tudi to bomo upoštevali, ko se bomo ukvarjali z obravnavo in nadaljnim predelovanjem tega poročila. Nekateri ste govorili o primerih, eh, kako lahko program vpliva na posamezne države članice. Zdelo se vam je, da štokonski program morda ni sorazmeren. In tukaj je videti, da države članice pogosto ne zaupajo preveč v pravne sisteme drugih eh, držav članic. Vsaka država bo ohranila svoj pravni sistem, kar je najbolje, ampak eh, evropski državljani prečkajo, vse čas eh, prečkajo eh, meje med državami članicami. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi izboljšali pravice državljanov posod po Evropi in o tem govori štokholmski program. In zato me tudi tako zelo veseli, da smo naredili prvi korak v smeri izboljšanja eh, postopkovnih pravic eh, državljanov, tako da bo vsak, eh, ki bo obtožen kaznivega dejanja ali bo žrtev kaznivega dejanja, dobil na sodišču možnost oziroma oziroma možnost, da dobi tolmača in podobno. Danes vse to ni mogoče. Gospod Makjavej je govoril o, je, Makjavej, gospa Makjavej je govorila o korupciji in pomenu borbe proti korupciji. Tukaj smo bili tudi jasno, greko smo omenjali. Nismo pa dejali, da bomo ostali neambiciozni, dejali smo, da si moramo pogledati veliko zadev. In ena od teh zadev je izboljšanje sodelovanja s tem organom, če se želimo dobro boriti proti organiziranemu kriminalu. Vas je kdo od vas je govoril o subsidijarnosti. Predlog, ki je trenutno v razpravi, je po mojem mnenju tukaj zelo jasen. Pravimo, da mora biti delovanje Evropske unije dodana vrednost. Tisto, kar znajo države članice najbolje storiti, naj ostane pri državah članicah. Evropske institucije pa moramo izkoristiti pri čezmejnih zadevah, kar pomeni, da ne stopamo na prste državam članice ali jim poskušamo odzeti pravice. Ne, dodajamo še nekaj dodatnega, nekaj nad tem, kar lahko koristi vsem državljanom. In končno integriteta varstvo podatkov. Tudi to je zelo pomembna razprava. Mislim, da je o tem govoril Mario Borgesio, ki je dejal, da je tukaj veliko pomislikov glede varstva podatkov, govoril je o velikem bratu, nadzoru in tako naprej. Lahko pa primerjamo naše delo na tem področju, z, da lahko primerjamo naše delo z starimi komunističnimi državami in njihovim načinom nadzora. Mislim, da ta argument ni ravno realističen. V vzhodni Nemčiji ni bilo demokracije, ni bilo varstva potrošnikov ali spoštovanje človekovih pravic. To pa so tri temelji naše eh, družbe in našega sodelovanja. V štokholmskem programu poskušamo okrepiti pravila in okrepiti tudi demokratične pravice državljanov. Evropska unija bi morala delovati v smeri spostavitve informacijske strategije, ki bi omogočalo metodično in eh, učinkovito izmenjavo informacij ob hkratnem zagotavljanju visokega standarda varstva in integritete podatkov. na tem delu smo pravzaprav dobili pohvale ombudsmana, ki se ukvarja z varstvom eh, podatkov. Nekdo pa je še rekel, da moramo ostati konkretni pri svojem delu. Veliko konkretnega je v štokholmskem programu. Nekdo od vas je dejal, da delamo pod eh, časovnim pritiskom, vendar pa mislim, da se bo ta časovni pritisk še povečal saj boste v prihodnje sodelovali z nami. To je naslednja faza, faza iz vajanja štokholmskega programa. In obravnava posameznih je delov, tukaj nas čaka veliko izzivov, hkrati pa veliko priložnosti, zato se vam zahvaljujem za vse, kar ste eh, povedali. Če pa imate zapovedati karkoli več, se obrnite na nas po internetu. Hvala lepa, gospa za vaš, ministrica, za vaš odziv. Zdaj pa predajam besedo ponovno za predsedstvo, ministru Bilstrumu, za odgovor. Gospod Bilstrum, beseda je vaša. Tak så mycket, herr talman. Och, eh... voilà. <clears throat> Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, torej želim se navezati na to, kar je povedala ministrica Ask o štokholmskem programu. Tudi jaz še vam, se vam želim prisrčno zahvaliti za današnjo razpravo. Najlepša hvala tudi predsedujočim odborov, ki so odlično sodelovali pri obravnavi te teme. Mislim, da smo res videli, da so odbori vzeli resno to nalogo in eh, na to smo lahko ponosni. Želim pa opozoriti na to, kako pomembno je, da vsi sodelujejo v tem pomembnem okviru. Poročevalec je opozoril na to, kako velik je notranji trg in kako se še širi in eh, zagotoviti svobode na tem trgu je seveda velik projekt. In zato je bilo sodelovanje v preteklosti že zelo pomembno in tako tudi ostaja. Vemo, da je solidarnost med državami članicami treba krepiti. Eh, Eh, torej med državami članicami, pa tudi nasproti tretjim državam. In tudi to želimo doseči s štokholmskim programom. Mnenja smo, da eh, so tu zahtevna in zapletena vprašanja in tudi politika eh, se jih mora lotiti za to, ni neke posebne instance, ki je v okviru štokholmskega programa pristojna za to, da se doseže ta solidarnost, vendar je solidarnost pomembno izhodišče. In uh, obenem eh, smo mnenja, da je treba okrepiti tudi vlogo Frontexa. Mislim, da lahko rečemo, da Frontex ne more prevziti uh, kot edini odgovornosti za vse. Torej, določen, do določene mire mora Frontex poskrbeti za to, da bo pojasnena situacija tudi v državah članicah, nima pa jas, svojih pooblastil. Če se spomnimo položaja na sredozemlju, tam je treba sprejeti celo vrsto novih ukrepov in razen tega so pomembna naprimer tranzitna vprašanja in vse to je treba urediti na čim boljši način. Vendar je treba povdariti, da ima Evropski parlament pri vseh tih vprašanjih um, pomemben glas in da igra pomembno vlogo, ki je vitalnega pomena predvsem tudi za izvajanje ustreznih ukrepov. Če boz, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, to seveda tudi pomeni večje spremembe eh, glede, eh, torej v zvezi z zakonodajnim delom. Evropski parlament bo imel, imel močnejšo vlogo pri sprejemanju zakonodaje in zato se nam zdi pomembno, da skupno poskrbimo tudi za ustrezen demokratični nadzor. Razen tega se želim zahvaliti za to, da je ta razprava potekala tako, kot je potekala, pri čemer razumem, da vsi niste prišli na vrsto in lahko se obrnete tudi na nas po elektronski pošti, naprimer. Hvala. Sedaj pa sledi komisar Baro, ki se bo odzval v imenu komisije na to, kar je bilo rečeno v tej razpravi. Hvala, gospod predsedojoči. Želim povedati, da so vaši trije odbori opravili odlično delo. Odbor za pravne zadeve in gospod Kasin je tu prisoten, potem odbor Libe, Lopes Aguiladis je tu v dvorani in sodeloval je tudi odbor za ustavne zadeve. E, mislim, da je bilo opravljeno ogromno dela in za komisijo in švedsko predsedstvo bo veliko pomoč, ko bomo pripravili dokončno verzijo štokholmskega programa. Da so tudi formulacije ustrezne in subtilne, torej državljani imajo notranji trg, nimajo pa območja pravice svo bade eh, in varnosti, tudi če je Schengen eh, ustvaril ustrezen okvir. Torej, te svobode je treba na vsak način ohraniti in bili, bile so objavljene tudi smirnice glede zlorabe teh svobod. Eh, torej, vzel sem na znanje različne pripombe. Zdi se mi, da je besedilo tudi uravnoteženo. Torej, Štokholm se pripravlja v kontekstu, ko organiziran kriminal, računalniški kriminal in terorizem se razvijajo naprej in se moramo eh, na to odzvati in oborožiti proti tem eh, pojavom. In Evropa je lahko prav gotovo dodana vrednost. Razen tega sem želel opozoriti na to, da je na tem območju vedno več tudi državljanov z dvojnim državljanstvom in tudi ti morajo imeti možnost, da v različnih državah članicah, kjer uh, živijo, uveljavljajo svoje pravice. Razen tega uh, smo vključili uh, Eh, postopkovno pravna zagotovila, gospa Ask je to uh, omenila in to je zelo pomembno za štokholmski program. Naprimer, imam, smo navedli britanskega državljana v Grčiji. Če bi bila neka minimalna pravila za postopke, potem bi uh, Eh, bil položaj prav gotovo olajšan. Eh, želim uporabiti formulacijo, ki je uporabil gospod Kejljo od tampere. Preteklo že kar nekaj časa in ne moremo se enostavno sprijazniti s tem, da je Evropa da se Evropo označuje kot trdnjavo. Eh, tudi gospod Bilström je opozoril na to. Torej, treba je najti neko uravnoteženost tudi glede na uh, imigracijo. Če zavračamo nezakonito priseljevanje, ker to vključuje tudi trgovanje z ljudmi in organiziran kriminal, moramo po drugi strani eh, povedati, da nam je vendarle uspelo uh, izdelati azilno politiko, ki uh, se opira na evropske vrednote in ki je odprta. Torej ne morem odgovoriti na vse prispevke. Uh, nimamo toliko časa. Gospa Beatrice Ask je opozorila na to, da je stokojmski program pragmatičen program in zato lahko eh, pač pripravimo dokumente, ki jih potem eh, izvaja eh, špansko predsedstvo in eh, Evropski parlament bo imel vlogo soodločanja in s tem bomo eh, dali pomemben prispevek k vzpostavitvi območja svobode, varnosti in pravice. Parlamentu iskrena hvala za to, kar je storil doslej in uh, upam, da bo ta pomoč in to sodelovanje tudi v prihodnje na tej ravni, saj Evropski parlament uh, ima še močnejšo vlogo po lizbonski pogodbi. Hvala. Ob koncu. te razprave imamo pred sabo um, uh, resolucijo B7015 in sicer skupni predlog treh odborov. Uh, glasovali pa bomo o osnutku resolucije jutri ob 12.